Sedaj pa se nadaljuje eh, seja Evropskega parlamenta, ki je bila prekinjena 3. maja. Eh, zapisnik za ne 2. in 3. maja ste prejeli. Ima kdo kakšno pripombo? Ne, potem velja.